odbora za zunanje zadeve, kjer bodo zaključili s svojim delom. Pristojni organi Republike Francije so me obvestili o izvolitvi naslednjih oseb s 16. majem 2012 v Evropski parlament. Gospod Erik Andrieu bo nadomestil gospoda Kadrija Arifa. Gospod Jean-Jacques Bisep nadomesti gospoda Pascala Konfana in gospod Karim Zeribi nadomesti gospoda Vincenta Pejona dobrodošli kolegi. Naj tudi podarim, da bodo kolegi Ondrejo, Bicep in eh, Zeribi v skladu z poslovnikom sodelovali na vseh sojah Evropskega parlamenta s polnimi pooblastili pod pogojem, da nimajo kakršnega koli interesnega konflikta, kar zadeva funkcije, ki jih upravljajo in eh, niso skladne z funkcijo poslancev v Evropskem parlamentu. Kolega Zeribi me je prav tako obvestil, da se je pridružil skupini zelenih v Evropskem parlamentu. Prist